Gospod eh, Bari Madlener je vložil svoj odstop z mesta ruskega poslanca s njim 20. septembrom 2012 parlament to jemlje na znanje in v skladu s členom 4 prvi odstavek poslovnika bo s tem datumom tudi prosto poslansko mesto. Pristojni organi nizozemske so me obvestili o tem, da je s 3. oktobrom 2012 gospoda Madlenarja nadomestila gospa Patricija Vanderkamen. Novo kolegico pozdravljam med nami in želim dobrodošlico v skladu s členom 3 odstavek 2 poslovnika. Uživa vse pravice pri zasedanjih Evropskega parlamenta in delovnih teles, dokler ne bo potrjen njen mandat pod pogojem, da je predhodno uložila izjavo, da ne izvaja funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. Odbor za pravne zadeve je s